trajen dialog o človekovih pravicah za Malezijo. Tudi v, v tem času pa bomo ta dialog nadaljevali. Hvala. Hvala, gospod komisar Pibalks. In sicer je bilo vloženih šest predlogov za eh, resolucije.

Eh, glasovanje bo potekalo po koncu razprave. Naslednja točka dnevnega reda je Uganda, zakon Bahati in diskriminacija LGBT populacije. Najprej dajem besedo sestavljavcem poročila gospa De Kajzer za minuto 30. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar. Pred kakšnim letom približno smo glasovali tu o resoluciji o gejih in lesbikah in o zakonu Bahati v Ugandi. In zakaj se po enem letu spet vračamo k temu vprašanju? Zato, ker zadeva še zdaleč ni zaključena. Namreč minister, ki stoji za tem zakonom Bahati, ni spustil, ni dvignil rok in še vedno izvaja ta zakon v Ugandi. Poleg tega je septembra in oktobra ugandski časopis Rolling Stone objavil seznam ugandskih homoseksualcev, ki so jih takoj začeli preganjati in ki se še danes skrivajo kot kriminalci. Torej, eh, ta časopis je prenehal sicer izhajati, vendar vidimo, da v Ugandi še naprej izvajajo lov na te ljudi. Ostale države v Afriki imajo sicer različne zakonodaje, zakonodaje vendar pa je v le malo afriških državah priznana pravica do homoseksualne usmeritve in v nekaterih državah, ne primer v Sudanu, je to celo kaznovano smrtno kaznijo. Nekateri pravijo, ja, no, ta problem homoseksualcev nas nekoliko moti, ampak pustite nas pri miru, to so naši kul, vidiki naše kulture. Ampak ne, mi moramo odgovoriti ne, tukaj gre za človekove pravice, tukaj gre za univerzalne vrednote in mi se moramo zauzemati za to, da se te upoštevajo povsod. Hvala. Hvala, sedaj pa kolega Teno. Hvala. Sile v Afriki so večinoma konzervativne homoseksualnost je v, v določenih državah tam prepovedana in ljudje so kar nekako ogroženi zaradi promoviranja homoseksualnosti, predvsem, če to prihaja od nevladnih organizacij iz Zahoda. Liberalne demokracije skušajo nekako prevladati svojimi drugimi vrednotami, ki so drugačne od tradicionalnih vrednot. Ampak to pa ne. Um, ne zagovarja homofobije, ki je razširjena v določenih delih Afrike in to pogosto širijo vlade in njihovi mediji. Uganda je ponovno se znašla v medijah zaradi skrajnosti svojih zakonodajalcev. Oni so tudi izdali zakon, ki predvideva smrtno kazen tudi zaradi homoseksualnosti. Uh, Mi zavračamo to vrsten zakon, ki krši človekove pravice in um, pozivamo predsednika Ugandi, da, da veto na ta zakon. Zakonodajalci v zakoni bodo zagotovo lahko bolje služili uganski družbi in kot pa da kazensko preganjajo homoseksualce. Hvala, kolega Tenok. Naslednje za eno minuto, kolegica Šake. Thank you, Hvala lepa, komisar in pa kolegi. Tako imenovan zakon proti homoseksualnosti v Ugandi predvideva sedem let do, do življenjsko kazen ali celo smrtno kazen in Evropska unija oziroma Evropski parlament močno obsoja to vrsten zakon in ne podpiramo tega, da bi se na ta način enostavno eh, izognili zaščiti človekovih pravic. Eh, ki morajo biti zagotovljeni tudi na podlagi spolne usmerjenosti. V oktobru in novembru so bili v časopisu Rolling Stone objavljeni podatki oseb in pa fotografije slik, ki naj bi bili homoseksualci in so pozivali ljudi naj jih napadajo in res se je to zgodilo. Homoseksualnost je prepovedana v več številnih, eh, v več državah Afrike, v severni Nigeriji, celo smrtna kazen predviden za to. Uganske oblasti se morajo tudi ravnati po človekovih pravicah v skladu z kotonujskim sporazumom in zato bi morale vse pristojne institucije izkoristiti vsa orodja, da se zaščiti tudi človekove pravice te skupine ljudi. Hvala. Hvala, kolegica Šarke. Sedaj pa kolega Romeva Irueda za minuto in pol. Homosexuality bill by David Bahadi in the zakon proti homoseksualnosti v Ugandi, ki predvideva kaznovanje homoseksualnosti z zaporno kaznijo od sedmih let do celo do smrtne kazni je nespremljivo. Spomnimo se, da v Afriki imamo samo v 13, 13 držav, kjer je homoseksualnost dovoljena. V 38 državah pa je to kaznivo dejanje v Mauretaniji, v Sudanu in V severni Nigeriji pa je za to predvidena celo smrtna kazen. Zato moramo ponovno izpostaviti dejstvo, da je spolna usmerjenost nekaj, kar sodi med zasebne pravice posameznika in je zaščiteno z zakonom o človekovih pravicah. Treba je promovirati nediskriminacijo in ohranjati svobodo izražanja. Zato ne sme biti obsojeno, da se nekdo um, proglasi za homo, oziroma da je nekdo pač spolno usmerjen, kakorkoli že je. In to je tudi v neskladju z kotonujskim sporazumom. Vse pristojne inštitucije morajo uporabiti vse urodje, ki ga imajo na razpolago, da zaščitijo vse pravice ge, eh, lesbikov, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Ugandi. Ja, Hvala kolego Romeva Irueda, sedaj pa kolega Kačmarek. E, spoštovani gospod predsedojoči, diskriminacija, ki temelji na spolni usmerjenosti, bi morala biti prepovedana. To je resno um, vprašanje v Ugandi. Ugandi da pa eh, podpira zelo veliko afriških držav, ker si ne želijo pritiska Zahoda. Mislim, da gre za določeno nerazumevanje in gospa eh, De Kajzer je na to opozorila. In sicer govorimo tukaj o eh, konceptu temeljnih človekovih eh, pravic, vendar pa večina afriških držav tega ne upošteva. Eh, Eh, in zaradi tega naletimo na gluha ušesa, ko govorimo z eh, afriškimi državami. Mi govorimo o temeljnih pravicah, oni pa pravijo, ne umešavajte se v naše zadeve. In mnoge države imajo predvideno smrtno kazen za homoseksualnost. In moramo se eh, temu zoperstaviti in upamo, da bodo ti zakonski osnutki prejeli veto. Hvala. Sedaj pa eh, gospa Vržja za dve minuti. Uganda je dejansko ena tistih afriških držav, kjer se homoseksualnost še vedno strogo preganja. To je država, v kateri je to preganjanje še hujše, glede na to, da je Uganda nekje eh, tudi pod okriljem um, Združenih držav Amerike. In žrtve preganjanja iz tega razloga pa nimajo nobene zaščite. Kristofen San John Joe je bil oficir, ki so mu njegovi nadrejeni prepovedali nadaljne delo, zato ker se je zauzel za vojaka homoseksualca v bistvu se smrtno kaznijo, kaznujejo tudi vojaki, za katere se samo sumi, da so homoseksualci zaradi seropozitivnosti. Dejstvo, da je časopis Rolling Stone objavil podatke, imena in slike eh, homoseksualcev, je gotovo vsega obsojanja vredno homoseksualnost se v Afriki doživlja kot zlo, ki je prišlo z zahoda in ki je napirjeno proti njihovim starodavnim običajem. Med 32 milijoni prebivalcev eh, je 100 tisoč približno homoseksualcev In zato se je treba zauzeti za to, da bojo njihove težnje po priznavanju upoštevane in da ne bodo več žrtve preganjanja in mučenja. Hvala, sedaj pa sledi eh, govornica gospa Makovej za eno minuto. Hvala. Zgrožena sem eh, nad eh, to vrstnimi eh, zakoni, to je eh, del uganske zakonodaje in kazen je lahko eh, zaporna. Eh, vendar pa bo Baharti zakon stvari samo še poslabšal. Novi zakonski osnutek bo povečal vzdušje strahu in sovražnosti v državi, kjer je eh, preganjanje LGBT populacije nekaj vsakdanjega. To je poseganje v zasebnost teh ljudi, življenje teh ljudi bo ogroženo. Dostojanstvo ljudi bo nepomembno v Ugandi, če bo tak zakon sprejet in ne smemo dovoliti, da se to zgodi. Dank, Mar- Hvala, kolegica Makovaj. Sedaj pa kolega Kešmen za minuto in pol. Eh, hvala, predsedojoči. Seveda veliko stvari se je zgodilo eh, v eh, tem letu. Mi podarjamo načelo univerzalnosti človekovih pravic. Na tej osnovi želimo izboljšati odnose s temi državami. Prav tako želimo uveljavljati. Um, te klauzule eh, v odnosu do nediskriminatornosti v zvezi z eh, homoseksualnostjo. Eh, te države so želele z nami sodelovati, želele so z nami skleniti sporazume, tu je sporazum iz Kotonuja in zaradi tega želimo, da z nami delijo tudi te univerzalne vrednote, o katerih se ni mogoče pogajati. Eh, pozivam komisijo in svet, da povzameta eh, vse sankcije, eh, da okrepita ta načela, za katera se zauzemamo. Enako velja tudi za bodoče strateško partnerstvo EU z Afriko. Želimo, da se eh, diskriminacija eh, ukine za vseh eh, področji, vključno z homoseksualnostjo. Ne gre za kolonializem, eh, da se zauzemamo za pravice drugih. Človekove pravice so univerzalne, o tem se ni mogoče pogajati. In eh, zoprstaviti se moramo temu, če so napadene te eh, pravice. Eh, vsak dov Afrike, ki bi rekel, da je danes homoseksualec, bi bil nor, kajti njegovo življenje bi bilo eh, ogroženo, njegova družina bi bila eh, ogrožena. In zato je treba poduzeti vse eh, potrebne korake, da se obranijo te pravice. Hvala. Hvala, kolega Kešmen. Jaz, ko se upravičujem, ker sem se zmotil pri branju vrstice, gospa kolegica Tajn. Ja, eh, spoštovani gospod eh, predsedujoči, konvencija Združenih narodov, Evropska konvencija za zaščito temeljnih pravic, kot tudi eh, listine temeljnih pravic Evropske unije prepovedujejo diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti. Evropska unija nima svojih dožnosti na področju človekovih pravic samo v okviru svoje skupnosti, ampak moramo kritizirati. Um, kršitev teh pravic v tretjih eh, državah. Eh, Uganda ima eh, z nami sklenjeno partnerstvo, finančno jo podpiramo, zato imamo pravico, da povemo svoje mnenje, če ni spoštovanja temeljnih pravic, ki izhajajo eh, iz sporazumov. Tako mora tudi Uganda spoštovati standarde človekovih pravic, zaradi tega, ker je pristopnica sporazuma iz Kotonuja, ki urejuje razvojno pomoč za državami AKP. Zato Eh, tudi eh, vlagamo naš predlog resolucije. Eh, situacija se je medtem samo še poslabšala, predvidene so zaporne kazni, vse do smrtne kazni. Skupaj sem demonstrirala z drugimi v maju tega leta, vse skupaj ehm, to ni ničemor koristilo. Želim, da se izrazimo zoper smrtno kazen in homofobijo. Hvala, kolegica Tajn. Sedaj pa kolega Carnecki za eno minuto. Pani Šenčonc, Šovni Pajstvo, počekava i vaš. Gospod predsedojoči, to je zelo zanimiva e, debata. Dve stvari. Prvič, Uganda ni otok diskriminacije v tej regiji, v oceanu. Eh, držav, eh, tri četrtine, mislim, da afriških držav ima zelo stroge pravne zakone, eh, ki so diskriminatorni. To ni problem samo Ugande, to je problem celotne celine in afriške kulture. Drugič, Uganda seveda ni tista država, ki ščiti eh, človekove pravice na najboljši možni način v Afriki. In to je samo majhen delček večjega problema. O tem eh, se moramo pogovarjati. Hvala, kolega Crnečki, kolega Obermajerja, žal ni. Sledijo še e, ostali govorniki, gospa Kretuza, eno minuto. Zumesk, uh rezoluția noastră vizează cazuri extreme. Uh, naša resolucija se ukvarja z težkimi kršitvami človekovih pravic. Uh, žal se homoseksualnost v Afriki kaznuje. Uh, omenjenih je bilo že 38 držav, kjer je to kaznivo dejanje, samo 13 držav to spoštuje. Uh, Eh, zaporna eh, kazen sega od sedem let do eh, smrtne kazni. To je zelo huda kršitev človekovih pravic. In ta časopis poziva k linčanju teh ljudi. In to kaže, da je tu še vedno zelo veliko sovraštva do homoseksualcev mi ne želimo vseljevati evropskih vrednot, ampak želimo ščititi človekove pravice. To je pomemben cilj Evropske unije. Evropska služba za zonanje delovanje in druge evropske inštitucije morajo zelo odločno nastopiti, eh, da eh, se spoštujejo mednarodni sporazumi. Hvala. Hvala ravno prav za kolegico Kretu. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Eh, kolega Preda, prosim. Eh, am discutat în această incintă despre uganda și despre. tu razpravljamo o Ugandi in homoseksualnosti in to ne prvič, o tem smo razpravljali že pred nekaj meseci in od takrat se ni zgodilo še nič novega. Seveda, ponovadi pravimo no news, good news, vendar pa do novih dejstev ni prišlo, zato ker zakon Bahati ni bil sprejet, ampak ravno tako ni bil umaknjen. Še vedno ga lokalni parlament proučuje z pravnega vidika. Vsi predlogi in vse naše zahteve pa vendarle niso pripeljale do umika tega predloga zakona. Kolegi so že poudarili, da se v tej državi odvija prava proti homoseksualna kampanja, mi pa še vedno pozivamo lokalne oblasti k racionalnosti in upamo, da bo razum zmagal v prid človekovih pravic. Higgins. Hvala in še kolega Higgins za zaključek postopka Catch-TI. Hvala, predsedujoči. Ta kampanja sovraštva proti lezbinkam in gejem v Ugandiji je res eh, grda in uh, to izvajajo nekateri eh, vodje skupnosti in pa mediji, kar pomeni, da sedaj številne lezbike in geji v Ugandi živijo v velikem strahu. Tudi druge skupine spodbujajo sovraštvo in pozivajo celo k uporu proti tem ljudem in pozdravljam vse tiste, ki se vsak dan borijo proti tem grožnjam, čeprav s tem ogrožajo svojo, eh, svoja življenja. Homofobično kampanjo eh, vodijo na zelo grd način in uganski vladi je treba podati močno sporočilo. Čeprav seveda nočemo pri tem poškodovati eh, običajnim ugančanom, moramo se pozvati uh, z organizacijami, ki se zauzemajo za pravice in jim pomagati v boju za temeljne človekove pravice in za pravico, da si, kar si. Hvala. Hvala, kolega Higgins. Za zaključek razprave pa še gospod komisar Pibalks v imenu komisije. Eh, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Eh, osnutek zakona, ki je bil predložen v Uganskem parlamentu, Eh, spuja velike pomisleke glede spoštovanja človekovih eh, pravic. In popolnoma se strinjam z zaskrbljenostjo Evropskega parlamenta glede situacije v Ugandi, pa tudi v drugih državah, kjer obstaja Eh, diskriminatorna zakonodaja v zvezi z eh, LGBT populacijo ali pa se o njej razmišlja. Komisija je mnenja, da je kriminalizacija homoseksualnosti, kot eh, je to predvideno v osnutku, nekaj, kaj krši konvencijo Združenih narodov in Uganda je pristopila k tej konvenciji in jo mora spoštovati. Eh, osnutek prav tako krši deklaracijo Združenih narodov o spolni eh, usmeritvi. Eh, in um, O tem se je EU že pogovarjala z afgansko vlado na različnih srečanjih, vključno z eh, srečanji um, pred, s predsednikom, predsednikom vlade, ministrom za zonanje zadeve in ministrom za uh, pravosodje in prav tako tudi z eh, afgansko komisijo za človekove pravice. Uh, Izdaja časopisa uh, Rolling Stone v oktobru omenja, uh, Eh, osebe ljudi, ki so bili eh, identificirani kot eh, geji in poziva ljudi naj te ljudi linčajo. To je grozovito dejanje, ki ga obsojamo. Še vedno delegacija Združenih narodov natančno opazuje to, kar se dogaja v Ugandi. Eh, skupaj z visokim komisarjem za človekove pravice. Eh, zadeva je bila stvar razprave tudi v tehnični skupini za človekove pravice. Eh, šlo gre za to, da naj bi se podzeli tudi konkretni koraki. Zelo smo zaskrbljeni v zvezi z eh, osnutkom, kot tudi v zvezi z drugimi eh, dejanji, ki zasledujejo, zadevajo LGBT populacijo. Eh, komisija bo še naprej podpirala lokalne organizacije za spoštovanje človekovih pravic, zato da bi se izboljšala pravna situacija za LGBT populacijo. Hvala. Hvala komisarju Pibalksu za zaključek. Imam, lahko rečem, da eh, imamo eh, predloge eh, poslanskih eh, skupin.